je o poročilu gospoda Bögeja. In skladno z agendo, z dnevnim redom, je predvideno glasovanje o tem poročilu in sicer o uporabi inštrumenta prilagodljivosti. To sedaj dajem na glasovanje in sicer bo šlo za poimensko glasovanje. Potrebujemo kvalificirano večino. Odpiram glasovanje. Vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 544 za, 18 proti, 14 držanih glasov. Sprejeto. Sedaj je na vrsti glasovanje o predlogu sprememb eh, in eh, sicer o večletnem finančnem okviru kar sedaj dajem na glasovanje. Tudi tokrat gre za poimensko glasovanje. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 536 za, 18 proti, 22 zdržanih. Sprejeto. Sedaj pa osnutek eh, generalnega proračuna Evropske unije in sicer gre za poročilo eh, poročevalca gospoda Šurjana za leto, finančno leto 2010. Poročevalec želi besedo, imate besedo. Thank you, Mr. Chairman hvala, gospod eh, predsednik, dragi kolegi. Smo verjetno pred najkrajšim glasovanjem o proračunu eh, po eh, pogodbi iz Nice. V to sem prepričan, kako je mogoče, da je ta seznam tako kratek zahvaljujoč odličnemu sodelovanju s skupinami in kot poročevalec se zahvaljujem vsem skupinam, ki so sodelovali pri pripravi tega glasovanja. Poleg tega pa se zahvaljujem tudi za delo sekretarjata. Brez njih bi prav tako bilo nemogoče, da smo danes tukaj s temi dvemi stranmi. Najlepša hvala vsem vam. In mislim, da predsednik prekinja govornika, e, gre za upravljanje s krizo, ne pa da se porabi preveč časa za dolgo glasovanje. Kdo je za? Kdo je sprečiv? Kdo je proti? Kdo še vstrzimal? Vzdržani? Sprejeto. Projekt popravki 48 podaje pod glasovanje predlog spremembe 48. Gre za ločeno glasovanje v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili, potrebujemo kvalificirano večino. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. tristo dvainštirideset dvesto devetnajst proti tri vzdržani glasovi ni sprejeto ni sprejeto ker potrebujemo kvalificirano večino sedaj pa predlog spremembe 382 gre za ločeno glasovanje v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, eh, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 476 za, 80 proti, 12 vzdržanih sprejeto. Sedaj pa drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Daje pod glasovanje blok numer 3. Sedaj dajem na glasovanje tretji del. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Sedaj pa štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj eh, številka sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 290. Gre za ločeno glasovanje v treh delih. Prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Proti, prosim. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Zamekam glasovanje. 415 za, 151 proti, 4 vzdržalo se. 415 za, 151 proti, 4 vzdržani. Eh, gremo naprej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prosim. Da, gospod predsednik predlagam, da v svežnju o drugih institucijah glasujemo skupaj, ker ni pričakovati nobenih težav. Hvala lepa. Dame in gospodje, stanje je tako, da bomo glasovali o različnih institucijah in v skladu z našimi temeljnimi načeli moramo glasovati za vsako institucijo posebej in tega ne moremo dati skupaj v en svežen, ker bi bilo to proti postopkovnim pravilom. Torej, sodišče svežen 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Računsko sodišče svežen 9, za, proti, vzdržani, sprejeto. potem svežen 10 ekosok, torej proti za vzdržani sprejeto. Odbor regi svežen 11 za, proti vzdržani sprejeto. Evropski ombudsman svežen 12, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Evropski inšpektor za zaščito podatkov, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dame in gospodje, s tem smo zaključili ta del in sedaj prosim predstavnika sveta za nagovor. Izvolite, prosim. Herr Tordmann, ärade ledamöter, mina damer och herrar. Gospod predsednik, dame in gospodje poslanke in poslanci, svet z zadovoljstvom ugotavlja, da je parlament s tem potrdil dogovor, ki je bil dosežen na sestanku 8. novembra letos in sicer v zvezi z drugo obravnavo pri svetu in pri parlamentu ugotavljamo, da bi šlo do skupnega eh, besedila o obeh delih proračuna in to je vse v skladu s 14. členom Lizbonske pogodbe. Zelo smo zadovoljni, da lahko sprejmemo to besedilo in da lahko predsednik razglasi proračun za dokončno sprejet. Naj še enkrat povdarim, da ko pride do razglasitve proračuna za dokončnega, da se bodo potem morale tudi vse politične skupine ustrezno ravnati, eh, ker vidimo, da sedaj prihaja tudi do popolnoma jasnih opredelitev in proračunskih linij. V vsakem primeru Eh, upamo, da bo veljalo to, kar smo se dogovorili in upamo, da bo tudi v naslednjem letu v samem proračunskem postopku dovolj časa, da se zadeve razjasnijo, če še ne bodo jasne. Vendar ob vsem povedanem moram reči, da se zahvaljujem vsem sodelujočim še zlasti predsedniku odbora za proračun. Presrča hvala gospodoma Šurjanju in Manki. In eh, moram reči, da smo imeli odlično sodelovanje, tako da smo lahko celo uživali pri tem težavnem delu. Dovolite mi naj na koncu podam še osebni komentar. Namreč eh, biti v vlogi predsedujočega je bilo zame nekaj neverjetnega doživetje, ki se mi v življenju najbrž ne bo več zgodilo. Tako sem spoznal Evropo na poseben način in rad si bi vam zahvalil za to izkušnjo. Najlepša hvala, dame in gospodje. Videti je, da smo zaključili s tem delom glasovanja. S tem bi se zahvalil in čestital našima poročevalcema, gospodu Surjanu Manku in tudi gospodu Beku, Begeju za vse to težavno opravljeno delo na tem proračunu, ki je bilo še zlasti težko in eh, hvala tudi vsem, to je naš skupen dosežek in čestitke kolegom poročevalcem. Sedaj pa vam moram prebrati nekaj zadev, ki so zelo pomembne v zvezi s proračunom. Namreč v prehodu iz pogodbe iz Nice na Lizbonsko pogodbo je prišlo do eh, številnih sprememb, ta izjava je zaradi tega nujna in morate ji prisluhniti. Proračunski postopek za leto 2010 je bil izjemen in se je začel v skladu s členom 272 pogodbe E, zadnji del pa je bil izveden že, ko je Lizbonska pogodba začela veljati. 18. novembra 2009 so parlament, svet in Evropska komisija nadaljevali s proračunskim postopkom v skladu s pogodbo o Evropski skupnosti, vendar so dosegli dogovor za oblikovanje proračunskega postopka v skladu eh, z večletnim finančnim okvirom. Predsednik sveta je potrdil dogovor sveta o proračunu, o katerem smo pravkar glasovali. To pomeni, da sta parlament in svet dosegla dogovor o skupnem besedilu ob spoštovanju cilja in namena člena 314. S tem ugotavljam, da je proračunski postopek, ki se je začel v skladu s členom 272 pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in se je nadaljeval v skladu s členom 314 pogodbe o delovanju Evropske unije, bil zaključen v skladu s členom 314 sporazuma o funkcioniranju oziroma delovanju Evropske unije in v skladu z večletnim finančnim okvirom. S tem je proračunski postopek zaključen in razglašam ta proračun za dokončno sprejet. S tem uradno razglašam ta dokument za sprejet in ga bom tudi uradno podpisal. proszę państwa niech mi wolno będzie jeszcze dodać że szefem Dame gospodje, lepo vas prosim, dovolite mi naj dodam, da je vodja našega odbora za eh, proračun gospod Lamasur tudi uložil veliko truda in naporov v ta postopek in zato sem želel še zlasti omeniti njegovo ime kot zaslužnega člena v tem postopku. Moram pozdraviti tudi delegacijo iz Srbije. Prosim vas, če lahko ustanete, da vas vidimo. E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem. Jeszcze... Dame i gospodje, trenutek se moramo še ukvarjati s proračunom dnevni red pa predvideva še glasovanje.